Vprašanje, vprašanja so zaključena. Naslednje zasedanje bo potekalo jutri, 17. decembra od 9. ure zjutraj do 1. in potem od 3. Eh, popovdne do 5. Dnevni red je objavljen na spletni strani in uh, na tudi pisno. S tem je.